Good afternoon, colleagues. Uh, we're going to make a start. Um, you... Bomo začeli, kolegice in kolegi. Tukaj nas čaka kar nekaj gostov na govorniškem odru. Tudi predsednik odbora za razvoj uh, bo z nami pri naslednji točki in tudi nekateri ciljni poslanci uh, iz Nigerja pri naslednji točki. Bom se predstavil pozdneje, ko bo prišli do te točke tudi vas, veleposlanik. No, ampak najprej pa še nekaj obvestil z moje strani. Lepo prosim za malce potrpežljivosti. Kot prvo potrditev dnevnega reda, če nič ne nasprotuje, smo potrdili ta dnevni red in potem še nekaj obvestil. Najprej zvikovni režim. V daščino in pa v gaščino um, ni tomačina in potem še priporočila Eh, koordinatorov, pravilo 205. Najprej priporočilo koordinatorov glede zapisnika srečanja 14. maja 2018, to lahko najdete v svojih eh, dokumentih. Sestanka potem naprej še imenovanje poročevalcev. Gospod eh, Mamikins za SMT je bil imenovan za poročevalca za predlog za uredbo o trženju in poporabi predhodnih snovi za eksplozivna sredstva. Potem naprej še Bodi Valero je bil imenovan za poročevalca za sporozum o Frontexu Farm, potem radio bi imenoval zaplačevalca za predlog za direktivo za določitev pravil za omogočanje finančnih in pa drugih informacij glede preprečevanja in tako dalje kaznivih dejanj, potem gospod Unkuner Anu, ELS je bil imenovan za sporočevalca za Brazilijo glede obstitutov vizumskega režima za kratkoročne vizume. Uh, In potem še, ne, ne, gospod Čizovski, zaradi sem imenovan za pačevalca za izvajanje določb za okrepljeno sodelovanje. To je mnenje na predlog priporočila AFKO. Ali lahko potrdimo ta priporočila, odbor? Ja, lahko, torej smo to potrdili. Sedaj pa še par drugih vestil. Delegirani izvedbeni akti. Prosim, zavadce podpražljivosti. Prosim samo da vidim, če moram vse to prebrati. Ok, um, this is going to be a little boring for you, but I'm just going to have to read it out because I'm not permitted not. Uh, mora prebrati, bo dolgočasno, pa kribo prosim, če potrpite. Torej, delegirani um, izjemni akti. 25. maja je prement prijel naslednje predloge. Najprej um, predlog zidmenjska sklepa za določitev ukrepov za vstopni stop, potem kot drugo še predlog za Novokladonijo, Francosko Polonezijo in pa druga teritorijalna zemlja. Potem um, vsa sporočila smo posledovali in um, osn, um, maja 2018 uh, so bile posledovane obvestila, potem smo določili datum za nasprotovanje. Če kdo želi nasprotovati, prosim, da boste sekretarjat Libija pred 8. junija. In potem še 15. maja je parlament torej, dobil naslednjo, um, torej, naslednji predlog za prstni otis za biometrično preverjanje in identifikacijo pri vstopu in stopu ESA. Potem predlog um, za določitev ukrepov za um, sistem uh, vstopa in stopa. Potem izvedbeni sklep komisije za določitev eh, podatkov v stopenju stopu, potem predlog izvedbenega sklepa komisije glede um, spletna orodja za stopenje stop, potem še izvedbeni sklep za preverjanje um, določb za stopenje stop in potem še specifikacije in pa pogoji za odgledališče podatkov za vstopenje stop. Če kdo želi tem razpratovati, torej ogovarjati, to lahko storite pred 8. junijem. Potem še nekaj drugih obvestil. 31. Ja, maja smo prijeli predlog za izvedbeni sklep parlamenta za panel, to je za izvedbeno um, uredbo za odkrbeno sodelovanje glede um, Evropskega javnega toživstva, EPA sprejetje izjemnih aktov je bilo sporočeno vsem članom Lipeja preko pisma in določimo tudi datum. Potem 30. maja 2018 je premen sprejel um, predlog za izjemne sklepe za določitev evacije poročila 2017 glede nekaterih vprašanj v zvezi z šengenskim akijem, pravnim redom um, in potem še šengenskim informacijskim sistemom. Ter potem še po eh, sprejemu so preko pisma dobili te informacije vsi eh, poslanci potem naprej. Ehm, prav tako smo konec eh, maja tudi dobili določene informacije o evalvaciji in pa izvajanju šengenskega kija za Portugalsko, Malto, Estonijo in pa Švedsko. Sam sem izčrpan, ne vem, kako je z vami, ampak če ste poslušali, poslušali, hvala lepa za to. Ampak res moram to prebrati. Ampak prav zato vidite, zakaj smo tako disciplinirani v našem odboru, ker poslušamo takšne stvari. Torej, sedaj pa še točka tri. Torej, sedaj bom predstavil naše goste in hvala lepa, ker ste prišli. Najprej, um, Linda Makavan. Uh, Eh, predsednica odbora za razvoj. Hvala lepa, da si prišla in eh, da, da bomo lahko skupaj predvali temu srečanju. Odbor za razvoj je pristojen za številna vprašanja v zvezi s to regijo eh, za Niger in regijo tam, torej boš se govoril o tem med predstavitvijo. In potem še gospa Saminu Lavli, poslanka nigerijskega parlamenta torej nikeljskega parlamenta in potem še gospod Agali. Prvo na dobrodošli tudi vi. Um, torej, naši člani odbora Libe smo se z vami srečali v Nigerju in eh, hvala lepa, ker ste pomagali pri uspehu te misije in potem še veljposlanik Mateus Pavla. Hvala tudi vam, veljposlanik, za to, kako ste poskrbeli za to, da je bila ta uh, misija uspešna. Čeprav je bila težka, ampak uspešna. Hvala lepa za to sodelovanje. Torej, to je zelo pomembno obdobje in trenutek za odbor Libe, kajti po tej misiji smo tudi lahko preučili različna kočljiva vprašanja glede tranzitnih držav in potem smo tudi nedavno obiskali Libijo in tudi po tem obisku smo dobili veliko dodatnih informacij o tranzitnih državah. Tudi z IOM, na primer, smo potem sodelovali in pa z drugim vprašanjem, kaj demigracij smo naredili še več. Ampak glavne teme tukaj so humanitarna pomoč in pa čim bolj celosten pristop. Prav zato. Eh, torej imamo ta smer skupaj z odborom TV. Sedaj smo bili še druge goste za našo razpravo, gospod eh, Koseda, um, glavni strokovnjak za regionalne izredne zadeve in pa za poskusno upravljanje IUMA, potem Anabel Rojk Granjon, vodja globalne enote za UNHCR, potem Denis Avom, direktor EU Rada za Rdeči križ, potem Somalija Majga Ibrahim, koordinator. Uh, rektor za nekaj uh, glede zdravnikov uh, sveta iz Belgije, Majcen Dumondo. Hvala pa vsem. Preden podamo krajši povzetek tega obiska v Libiji, torej od 23. maja dalje. Um, torej od 20. do 23. maja bi prosil kolegica Linda iz odbora za razvoj za krajšo predstavitev. Hvala, Klod. In mislim, da imaš prav. Je zelo pomembno, da naša dva odbora skupaj sodelujeta pri teh vprašanjih glede razvoja in pa migracij. Kajti eh, tudi politično se vedno več govori o migracijah, tudi glede Italije in pa drugih eh, aktualnih političnih vprašanj. Prav tako EU vedno bolj pogosto financira te politike imigracije v naših partnerskih državah. EU in pa zunanje vidike imigracije so vedno bolj pomembno politično vprašanje. Potem pa sama razvojna politika. Niger je eden izmed naših ključnih partnerov v Afriki, kot si že dejal. Ta država se sooča s štirimi izzivi, tudi sama kot država bo mogoče več slišala tudi o teh izzivih od naših gostov naslov naše predstavitve je, kako lahko podpremo Niger. Predvsem mislim, da lahko poskrbimo za dolgoročno razvojno pomoč. In jo e je največji trgovinski partner Nigra. Nedavno smo tudi upravili umestni pregled Evropskega sklada za razvoj in Evropska komisija je takrat predlagala zvišanje sredstv za bilateralno sodelovanje sicer za 90 milijonov evrov. V začetku smo bili 596, sedaj pa 686 milijonov evrov. V glavnem bo šlo za pomoč vladi, tako da bi lahko vlada izvala socialne politike ljudje pogosto odhajajo z držav ravno zaradi pomankanja socialnih storitev in služb. Prav zato smo se v našem odboru vedno zazimali za to, da bi vsaj 20 odstotkov razvojnih sredstev uporabili za osnovne socialne službe. Potem, kje je še EU vlagala? V skrbniške sklade 230 milijonov evrov je šlo v, 9, v 11 projektov v Nigru sama nisem bila v Nigru, ampak sem bila v Ugandi, sem videla, kako se tam uporablja ta sredstva. Z vedika razvoja mislim, da je pomembno, da gredo sredstva v projekte, ki dejansko zboljšujejo življenjski standard ljudi v državah. Prav tako pa seveda lahko zboljšamo življenje imigrantov, pa tudi vseh drugih v različnih skupnostih. predvsem preveč lahko pregleduje delovanje teh skrbniških skladov. Kako lahko pregledamo, kako so sredstva uporabljena, prav zato je naš odbor eh, vzpostavil posebno skupino za spremljanje eh, teh eh, sredstev, če le šla, naprimer, predseduje tej skupini. Vesela sem, da so tukaj tudi poslanci iz Afrike, kajti mislim, da morajo se trenutovati ne samo evropski poslanci, ampak tudi afriški kolege, ko smo imeli nedavni vrh v Abidžanu med EU in Afriko, so se tam sestali tudi poslanci iz EU in pa iz afriških držav. Naši afriški partnerji so želeli, da se skupaj pokorimo teh vprašanjih kot politiki. Gotovo bomo več slišali od kolegov. Bomo slišali, kako oni gledajo na to, kar se dogaja v njihovih državah. Moramo tukaj še več narediti za čim boljše sodelovanje. Uh, dragi uh, predsednik Klot, ta teden je pomemben za razvojno politiko, kajti imamo tudi Evropske dneve za razvoj v Bruslju in to je pomembna konferenca s številnimi gosti iz celotnega sveta. Ti se potem pogovarjajo o razvojnih vprašanjih z EU predstavniki. V sredo bomo tudi imeli poseben panel. Naš odbor bo predvsem vodil sodelovanje glede porok med, eh, z otroki. Torej, sem vesela, da se že danes lahko srečamo s temi predstavniki parlamenta v Nigru pred sredo in upam, da bomo še nadaljevali s tem sodelovanjem z eh, politiki iz Nigra, tako da smo lahko lotili dogoročnih izzivov razvoja za Niger in to mislim, da mora biti naša prednostna naloga. Hvala Linda in seveda lahko potrdim to, kar pravi Linda, predvsem glede financiranja Sveda veliko sredstv gre eh, v področju migracije, ampak potrebujemo celosten pristop za naše politike. To je zelo pomembno. Sploh prejšnji teden, ko smo govorili o Libiji, smo videli, eh, zakaj gre. Glede, kolegi so me prosili, da podam tudi krajšo predstavitev poročila glede obiska v Libiji, če dovolite. To je bil ad hoc obisk v Libiji je pa bil to zelo pomemben obisk za naš odbor, tudi za odbor, ki mu predseduje Linda. Torej najprej to, potem pa gremo naprej na to poročilo o Nigru. To je relevantno, ker smo bili na tej misiji v okviru širše pobude za to, da zagotovimo, da bo tam tudi parlamentarna delegacija, da spremlja dogodke ki se nekaj edinstvenega. Že od leta 2012, mislim, da. Gospa Mogherini je tudi to menila v razpravi v parlamentu prejšnji teden. Namreč ne povem, kaj se je zgodilo. Bili smo tudi v Tripolisu in lahko smo gotovili, kakšna je politična in pa gospodarska situacija v mestu. Mislim, da je bilo predvsej očitno, ni politične stabilnosti pred volitvami. Torej, če bo situacija takšna, kot je, potem bo to zelo kočljivo vprašanje prihodnosti. Spremljali smo to, kar se dogaja glede migracije, to je eno. Poleg tega pa, kot rečeno, tudi politična situacija pomeni vprašanje. V kontekstu predstavitve glede Nigra se sredočimo na upravljanje migracije, tudi pri Libiji. In naj povem, da smo se srečali z eh, namestnikom predsednika vlade in pa zdravim ministrom Sjalo iz eh, vlade za nacionalni govor. Prav tako smo se srečali z državarom Tuarke. Če spremljate situacijo v Libiji, vidite, da 50 tisoč ljudi iz tega mesta še vedno ni šlo na svoje domove, potem, ko je Milica Nisrata izgnala leta 2011. Ko smo to videli, bilo to res um, grozno videti, me je zelo streznilo. Potem še nekaj. Prišli smo v Telko Sika, v enega od centrov za pridržanje. Pogoji tam so res grozni, po našem mnenju. Seveda lahko o tem govorimo še poznaje, ampak je pa pomembno, da poročamo o tem, kar se dogaja. Potem smo pozvali libijske organe, da spremljamo konkretne korake v smeri tega, da bi čim prej zaprli takšne centre. In naš odbor je na razpravi prejšnji teden to omenil, priporočil Panceri, potem Tunis. Bom kar se zakratek, ker moramo iti na Niger, ampak še nekaj glede tega Tunisa. Torej, tam smo se pogovarjali z nekaterimi višnji uradniki, sploh glede posoditve strategije za Libijo, posebni predstavnik Salami za OZN je za UNHCR to predstavili v 2018, tudi pri UNHCR in pa IOM. Prav tako smo bili še z nekaterimi nevladnimi organizacijami, ki so v Libiji, njih veliko tam, nekaj pa še, Amnesty International in pa zrniki brez meja, na primer, so tam pomembno, kar počnejo na terenu, prav tako pa tudi na moru. Po obisku smo gotovili, da torej načrt OZN za to, da bi razreši politično situacijo, um, takšna kot je, pa gotovo ne bo dosežen cilj do roka, konec leta 2018 ne bo veliko razrešeno. Prav tako institucije ne delujejo v redu, veliko je vojaških spopadov, veliko je žrtev med ljudmi in veliko je tudi tveganja za to, da se situacija še zaostri. To se je skazalo na številnih sestankih. Potem tudi najbolj osnovne službe ne delujejo, kot je želim dodajala. Poleg tega je tukaj tudi problem tikotapljanja z ljudmi, pa z, z drugimi, um, torej tudi z, z blago in podobno. In videli smo, da so nekateri vzorci migracije zelo moteči, še vedno poteka črpanje nafte v nekaterih delih Libije. Prav tako smo tudi gotovili, da je veliko orožja v Libiji, gotovo največja koncentracija orožja na celotnem svetu, je ravno v tej državi. Potem pa še obalna straža in potem okočal. To je prvo vprašanje, za katero je v našem odboru. Kar se tiče obalne straže, naj povem, da smo kot EU podprli libijsko obalno stražo in eh, predvsem smo morali se otočiti na človekove pravice, ne pa samo na varnostno vprašanje, pa pravljeno ja če bomo sodelovali z njihovimi obalnimi stražami, potem moramo na vsak način tudi posredno izboljšati situacijo pri človekovih pravicah in pa pri standardih za migrante v Libiji. To pomeni, da je usposabljanje glede človekovih pravic v ospredju našega usposabljanja. Uh, strani Evropske unije. Tukaj smo imeli več eh, pomembnih, težkih sestankov glede tega področja. Mislim, da bomo o Libiji poznaje še govorili v našem odboru v prihodnosti, ampak kot rečeno, kar nekaj težkih sestankov smo že imeli o tej temi, predvsem temi obane straže. Tudi glede Libije in tudi glede Tunizije. To je poročilo o Libiji in potem bomo o tem, seveda, o tem še govorili, ko bo zato prišel ustrezen čas. Sedaj pa poročilo za Nikr. Ne vem, ali nekaj preberem to, ne vem, če je ravno to pametno. Raje gremo kar takoj na uh, pripombe kolikov, ki so bili v tej delegaciji za Niger. Uh, pri obisku so bili pomembni številni dejavniki, ampak naj povem, zakaj gre, ampak gledajte, Frank je tukaj, pa še druga dva. Samo ti si tukaj, Frank. Samo ti, ti si tako zelo pomemben. Torej, um, kolegica je vse spravljeno na tvoje pleča. Rekla, Frank, gotovo se strinjaš. No, tudi ti si bil delno odgovoren za ta obisk. Linda je prej povedala in imela prav, da je prav, da se pogovarjamo z kolegi iz Afrike, iz Nigra in Paribije gotovo boste priznali, da ima tukaj precej eh, obsežen program. Na začetku ni bil tako zelo obsežen, ampak potem na koncu je pa bil tudi zaradi tega, kar je dejal gospod Enkel, torej Frank. Ampak mislim pa, da smo potrebovali takšno sodelovanje. Frank, bi morda lahko nakratko predstavil ta obisk delegacije in potem bom še sam dodal svoje mnenje, oziroma tudi prosil poslance, da poveda svoje mnenje in potem morda še kdo drug, tudi kolegi so bili v delegaciji. Hvala, Klot. Bom, ampak gledajte, to se pogosto dogaja. Odbor Libe je šel v Niger, ne pa, na primer, odbor Afeta, pa nigerski organi se ne osredotočajo na to, kajti oni so tranzitna država ne, že desetletja zakvarjajo z eh, migracijami in to se bo dogajalo tudi v prihodnosti. Mislim, da smo na naših sestankih videli, kaj se dejansko dogaja. Kot se rekel, na začetku nismo točno vedeli, kakšni bodo ti sestanki in kdaj bodo potekali, ampak konec se je vrnil. Torej. Milijon kilometrov in tam imamo nekakšen teritorijalni vakum in potem se tam lahko zgodi marsikaj. Lahko se stane. Torej, marsikdo se bo zatekal ravno tja v regijo, če bodo dobili priložnost za to. Mislim, da smo lahko vsi veseli, da je Niger država še vedno vlada, da ne bo tako kot pri primeru Malija, da, kjer v bistvu vlada nekakšno brezvladje, kjer veliko sovražnih prevzem slabe novice, ker so videli, kaj se je zgodilo številni, ki gredo proti Libiji. Migracijski pritisk sedaj se je na tej poti od Nigra proti Libiji precej zmanjšal pomagamo tej državi, tudi drugim podsahalskim državam. V Mauritaniji sem bil tudi nekaj časa nazaj, v okviru druge misije. Mauritanija je po Nigru, v Mali, to ni tako, tudi v Burkani, Faso, ne, tudi v Severnem Čadu so vedno večje težave. Skratka, v Sahelu je treba narediti še več. Hvala, Frank. Ja, v Nigru bo tudi podrobno poročilo in prosim, da ga si preberete. Še nekaj stvari bi dodal. glede delegacije. Naj še se navežem na to, kar pravi Linda prej in pa Frank sedaj. Če greš v Niger, predvsem vidiš to, da sveda tam vlada revščina. To je mislim, da morda druga najbolj revna država na svetu. Poleg tega so tam še druge države s težavami, ne bi armali, vojna in pa potem še druge države z drugimi težavami, številnimi problemi problem Nigra z vedika migracije je, da eh, marsikdo iz Nigra nikoli ne pride do eh, Evropske unije in Niger kot država je mm, zelo odporna država, čeprav je veliko revščine, ampak ima nekakšno tranzitno ekostrukturo, v bistvu oni ne izvažajo svojih ljudi, če lahko tako rečem ampak stvar pa je v tem, da so okoli njih pomembna, žgoča vprašanja. Naprimer, ljudje so tam v tranzitu, pa potem jih pošljajo nazaj. Videli smo, kaj se tam dogaja, kolegi iz IOM-a bodo bo vedeli, kaj to dejansko pomeni. In potem je zraven še Libija, potem Čad, Burkina Faso, Boko Haram, naprimer, vlada eh, Nigerije, potem je tam še Liberija in pa Ebola. Eh, in pa druge države. Srečali smo se z imigranti iz nekaterih taborišč tam, ki so prihajali iz teh številnih držav. Niger je moral prevzeti del tega splošnega bremena in pa številnih težav. Kot je povedala Linda, je tukaj pod problem tudi pomankanje osnovnih storitev. To je problem tudi za razvoj. Mislim, da smo tukaj res mm, se pohvali še štirimi ljudmi, ki so zelo dobro opisali trenutno situacijo. Tudi naši poslanci so zelo dobro opisali situacijo. Poslanci, ki so tukaj z nami. Stabilizacija regije je ključnega pomena. Sreče smo se za predstavljanje Ekovasa, potem G5 Sahel, tudi z njimi smo se srečali in pa številni nevladni organizacije ter pa sogovorniki. Sahel, organizacija IOM, UNHCR in pa druge nevladne organizacije so se z nami pogovarjale tam v Nigru in pa v Nagadešu smo se povali s temi predstavniki. Torej, prosim, da preberete to poročilo. Ampak bistvo pa je, da je njihova država, ki ne izvaža, torej, iz kjer ne prihajajo njihovi državljani, ampak so pa tranzitna država. Uh, potem tudi iz Alžirije, iz eh, Tunizije, prihajajo ljudje nazaj proti Nigru. Skratka, na koncu se vse to steka v to državo Niger in imajo zato posledično veliko težav. Potem gospa Kengija in pa Koraca Bild, uh, niste tukaj, zato bom sedaj kar šel naprej na vele poslanika eh, Matija Stavlo. Hvala lepa še enkrat, ker ste prišli. Gledajte, ko si tam na terenu, potem eh, um, so za nekaj časa vsi izginili, potem veleposlanik je poskrbel, da so ponovno se pojavili, tudi predsednik vladi, torej res je bilo to dobro videti, kaj te začetke bilo vse skupaj predvsej težko. In na koncu je bilo v redu, predvsej uspešna misija je to bila. Torej res hvala lepa še enkrat za to pomoč in prosim, da stvari predstavite v petih minutah. Najlepša hvala, predsedujoča so predsedujoča. Spoštovani poslanci, za začetek bi se vam najraje zahvalil za ta obisk, ki ste ga organizirali v Nižer. Obisk je bil izjemno pomemben za naše partnerstvo s to državo. Odlično je tudi, da ste nižerske poslance povabili v vaš odbor v Bruselj. To kaže na to, kako pomembno in dinamično je partnerstvo med Evropsko unijo in Nižerjem. Če bi čisto na kratko opisal izzive, s katerimi se sooča Nižer. Gre za pomembne težave, ki ste jih v veliki meri že izpostavili, zato bom na kratko podal nekaj nadaljnih komentarjev. Varnostni izzivi in razvojni aspekti so tukaj najpomembnejši. Najprej, kar se tiče razvoja, bom kar s tem začel. Nižer je ena izmed najrevnejših držav na svetu. Izjemno revna država, v katerem eh, reče eh, povprečno število otrok, ki se rodijo eni materi v Nižeriju, je 6,8. Kaj to pomeni? Pomembno za prihodnosti države. Potem socialne storitve, socialne službe, varna preskrba za hrč nahaja se sredi zelo nestabilne regije. Na eni strani imate Libijo, Mali in potem Boko Haram na jugu. Prisotnost eh, državnih storitev v državi. In prav v tem kontekstu se Evropska unija odziva. Približno 690 milijonov evrov je bilo na voljo od leta 2014 do leta 2020. Na tak način bom za migracije, ki ga lahko izkoristimo. Kar se tiče varnosti, obstajajo namreč eh, velike težave z migracijami, varnostnimi zahtevami, namreč izboljšati želimo zmogljivosti v Nigerju, naprimer za izobraževanjem varnost skupne preiskovalne enote, ki podpirajo nižerske oblasti na tem področju. Charles? smo sedaj prisotni z razvojno pomočjo. Tam še vedno obstaja velika prisotnost Boko Harama, nismo jih še pre pri razvoju te regije pomagali pri usposabljanju in tako naprej. Kar se tiče migracij, tukaj imamo nujni sklad že tih otapcev in jih aratirati. Do sedaj je namreč obstajalo usporedno gospodarstvo, ki eh, je privlačilo mlade, da toliko, če povzamem glede naše pomoči v Nigru. Situacija v Libiji seveda vpliva tudi, seveda pa ponujamo tudi pomoč v državah izvora. Tukaj je prisoten tudi krat zahvalil predsedniku tega odbora in vsem delegatom, ki ste obiskali Nižer mislim, da ste res eh, pripomogli k okrepitvi partnerstva med to državo in Evropsko unijo. Pa tudi današnji sestanek je odličen prispevek k temu, sploh glede na to, da so prisotni tudi naši nigerski partnerji. Hvala. Lavlju, ki je eh, poslanec parlamenta v Nižni. Tihotapljenju ljudmi z ljudmi in z, proti morebitnim alternativam. Naš, naša mreža šteje pač neko usmeritost, pošno usmeritev, kam delati. Imamo pa tudi dve glavne prioritete, ki jih zasledujemo skupaj z, z različnimi akterji, ki so um, aktivni na tem področju manja, migracij. Se organiziramo informativne dneve. Druga misija, ki je prav tako pomembna kot prva, pa je, da izvajamo sprejeti tudi akcijski načrt. Eh, v kateri imamo tri glavna delovna področja. Prvo področje, vzpostavitev mrež. Eh, sicer je res, da iz Nigra ne prihajajo v Evropo nigrski državljani, ampak glede na to, kakšna je naša geografska, bi te nezakonite migracije zamenjali z regularnimi in zakonitimi migracijami. Tem, zato pa Ravno kar sem pa tudi izvedela, da Harama. Sama sem šla na misijo v eno izmed regij, kjer so bile ugrabljene ženske zaradi Boko Harama in uh, eh, pokovarjali oziroma humanitarne pomoči. Gre za ženske in otroke. In moram priznati, da pomagam. Tri taborišča smo obiskali in v enem izmed teh omenili. Še enkrat gre za to isto vprašanje, glede tega, da se ljudje iz Nižerije žrtve Boko Harama. Žal mi je, da gospa Kenge danes ni tukaj, vem, da ste se z njo pogovarjali o tem, morda pride kasneje. Sedaj pa bi pozdravil še gospoda Mano Agalija, ki je poslanec eh, parlamenta v Nigeriju. Če imamo pri nas morda eh, težko situacijo v državi, težav, tako da me res veseli, da se nam je danes pridružil. Najlepša hvala tudi za vso pomoč, ki ste nam jo nudili pri raziskovanju tega, kaj se tam dogaja, predvsem na področju migracij po tej poti, torej preko Agadeza. Gospod Agali, izvolite. Eh, merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se vam želel zahvaliti za to povabilo. Najlepša hvala, ker ste nas povabili eh, potem, ko ste pripravili poročilo po svoji misiji. Najlepša hvala tudi eh, prisot, za prisotnost predstavnikov um, generalne direkcije za razvoj. Najlepša hvala uh, vam, gospod veleposlanik, ker ste danes uh, z nami tu. Sam bom govoril o situaciji v Nigru. Začenši s, uh, kon, s koncem 90-ih let. V 90-ih letih je v Nigru prišlo do opora, ki se je končal z mirovnim sporazumom in ta mirovni sporozum je bil potem tudi izvajan primerno. Ampak obstaja en vidik izvajanja mirovnega sporozuma, ki je bil malce problematičen, sicer ponovno vključitev bivših borcev v družbo. In večina, veliko se jih je odločilo za to, da bodo a, prevažali imigrante. Za njih je bilo to zelo dobičkonosno, zelo dobičkonosno delo. kot je povedal vaš predsednik, sem iz Agadeza, ampak eh, delam na tem dosjeju za migracije. In kot rečeno, so ti bivši bojci eh, se nehali boriti, opor je bil končan in so iskali eh, nov poklic. In, iskali, in našli so migrante, ki so želeli prijeti v Evropsko unijo in se začeli prevažati. In tega, to ni nikogar motilo potem je prišlo še do enega upora in zgodila se ista dinamika. Kot rečeno, Niger ni eh, izvorna država za migrante, je pa je tranzitna država. Prestolnica regije, Agadez, eh, tja oziroma samo ime Agadez uh, pomeni obiščite to regijo in odidite. In to se dogaja tudi, kar zadeva migracije. Skratka, leta 2015 je zato tudi Nigel sprejel uh, nov zakon, ki je pravzaprav kriminaliziral prevažanje migrantov in kriminalizira pravzaprav kakršne koli dejavnosti, ki so povezane z migracijami ta zakon izvajamo, ga spoštujemo, to je zakon naše republike in po zaslugi nigerske vlade in eh, tudi po zaslugi našega predsednika in pa po zaslugi našega parlamenta je bil ta glas iz ta. Um, zakon izglasovan in sedaj tudi izvajamo. Imamo tudi drugo zakonodajo, ki se nanaša na to isto področje. Eh, danes so kandidati za migracijo, ki so številni, tudi uh, tihotamci so zelo številni in uh, mislim, da je prav, da pravijo neko bilanco um, izvajanja tega zakona. Vsako leto oziroma redno zapiramo um, tihotapce, ustavljamo vozila. Potem pa imamo tudi eh, programe za integracijo eh, teh ljudi v družbo. Tam okoli 5600 programov izvajamo z tem. Že s tem bi želel tudi želel pozdraviti ukrepe Evropske unije, ki jih je izvajala preko svojega, svojega fiduciarnega fonda. Eh, financirali ste ogromno projektov, s katerimi smo želeli ozavestiti ljudi, da se ne spuščajo po tej poti Prav tako ste financirali ogromno projektov za obnovo eh, starega središča v Agadezu in financirali ukrepe za boje proti tihotapcem. To financira skratka Evropska unija. Imamo pa tudi eh, nevladne organizacije, ki so aktivne na tem področju, eh, dobro delajo, naprimer mednarodne organizacije za migracije. sodelujemo tudi z Nemčijo, Luksemburgom in Belgijo in tudi z drugimi državami. Tudi združni narodi nam pomagajo pri ponovni integraciji v družbo teh eh, akterjev eh, na področju migracije. sam se želim še v prihodnosti ukvarjati z migracijami. Če ne, se sploh ne želimo vrniti nazaj v parlament, zato ker je to izjemno pomembno vprašanje v naši regiji. To je pravzaprav pri nas. Cela vrsta, to, to je pri nas pravzaprav neke vrste gospodarska panoga nekaterih oseb. In treba jih je prepričati, da se ne spuščajo več v to. Je pa to zelo dobičkonosno. Prav tako pa imamo tu celo vrigo eh, akterjev, ki sodelujejo v tej verigi. Ima tiste, ki vozijo tihotapce, imamo tiste, ki ima trgovine, nastanitve in tako naprej pripravljajo tudi vse eh, potrebščine, ki jih migranti potrebujejo, konec koncev skratka več akterjev imamo v tej vrigi migracij. Zato so zelo pomembni projekti, ki jih izvajamo za večje ozaveščanje. Uh, oseb, glede pojava migracije in za to, da izvajamo to zakonodajo. Ta, ta zakon, ki sem ga omenil, je za nas izjemno pomemben. Nas smo tudi izjemno ponosni. Vsi, ki so šli v šolo, pa tudi tisti, ki niso, poznajo ta zakon o migracijah. In treba iti do konca zdaj te logike, In če želimo prekiniti nezakonito priseljevanje, moramo ukrepati na, dveh, na obeh področjih, pač mednarodni razvoj in razvojna pomoč, ukrepati pa moramo tudi na te varnostni ravni. Migranti so pravzaprav sami po sebi nedolžni, so žrtve. Žrtve tistih, ki želijo uh, živeti na njihov račun, in eh, puščavo so pravzaprav spremenili v pokopališče številnih eh, migrantov. In ti mladi eh, potrebujejo našo pomoč, zato da bomo imeli kljub samo migracije, ampak redne, zakonite migracije, o katerih se bomo posvetovali in glede katerih se bomo lahko skupaj dogovorili in strinjali. Zato, da bodo ti mladi lahko računali tudi na zaposlitev v državah, kamor grejo. Mislim, da sem govoril dovolj dolgo. Najlepša hvala, predsednik, za besedo. Upam, da se bodo izmenjave mnen nadaljevale. sem smo pa prišli, da se pogovorimo z vami. Zelo ponosni smo, da smo danes, pri, da smo danes tu. Kot rečeno, smo uh, tranzitna država, ne pa izvorna država. Ne, najlepša hvala vsem, vsem partnerjem. Zaradi vas smo pravzaprav v tako dobri situaciji, v kakršni smo. Hvala. Well. Hvala lepa. Zelo se vam zahvaljujem, da ste prišli. Danes je topel dan v Belgiji, ampak v primerjavi z Saharo to seveda ni nič. Ko smo mi obiskali Agadez, je bilo res izjemno vroče in to je bila preizkušnja za vse nas. Danes je pač verjetno najtoplejše, kar vam lahko omogočimo v Belgiji. Nekaj kolegov bi verjetno želelo zastaviti vprašanja in jim bomo dali besedo kasneje. IOM vodi največji center v Agadezu tudi drugot eh, v Libiji in tako naprej. In gospod Patris Kesada je višji regionalni uradnik eh, za nujno pomoč. Izvolite, pet minut imate. Thank you, Mr. Chair. Najlepša hvala, gospod. Svojim kolegom bom poročal o tem, da je bil vaš obisk Agadeza in eh, sprejemnih centrov tam zastavil eno v zvezi z zaščito in drugo, ki je povezana z razvojno pomočjo, varnostjo in migracijami. S podporo Evropske unije in z različnimi ukrepi, ki ste jih eh, uvedli, je dejansko bil dosežen ta napredek. Ljudi, ki so se znašli v težkih okoliščinah in ki so tudi žrtve zlorab. Ta izziv torej ostaja še vedno pereč in eh, zmanj terinu nuditi moramo podporo osebam, ki so preživele takšno situacijo in jim nuditi podporo v izvora. Seveda moramo tukaj upoštevati, da gre za države, kjer imajo prosto mobilnost. Te osebe torej videli, da je 82 ljudi bilo v puščavi, ker so jih tihotapci tam pustili, potem pa smo jih mi našli šele čez dva. Kar se tiče zaščite, če ne bomo imeli nobenih alternativ, nobenih lega, legalnih eh, načinov za migracije, potem, če zaključim svoj prispevek z aspekti povezanimi z varnostjo in razvojno pomočjo. Kolegi so povedali, da je Niger. Tihotapci, ki smo jih eh, pred kratkim prestrigli, Mi bi radi zagotovili, da vprašanje migracij ni stotstotno povezano z varnostnimi vprašanji in z razvojnimi programi. Torej, iščete ljudi, ki so jih pustili v puščavi na njihovi poti iz Alžirije ali Libije. Ti ljudje bi umrli v puščavi. Anabel Rojk Granjon je z nami tukaj, ki je vodja enote EU globalne zadeve. Izvolite, pet minut imate. Hvala. Zelo smo eh, hvaležni za vabilo na to zasedanje, ki ga imamo skupaj z našimi kolegi iz Nigra. Ne smemo pozabiti, eh, kako pomemben je pojav migracij v Nigru. To smo slišali tudi strani njihove, njihovih eh, parlamentarnih predstavnikov. Kot je že bilo rečeno, je situacija v Nigru zares povezana eh, s situacijo, s situacijo v Libiji. Eh, Niger postaja neke vrste eh, prostor zaščite za tiste, ki so odšli oziroma so bili evakuirani iz Libije. Vemo, da UNHCR da je pač posredoval v Libiji, zato ker so pogoji v zaporih tam res grozni. Skratka, iz Libije prihajajo ljudje v Niger zaradi teh eh, groznih situacij. Prav tako pa to isto velja za tiste, ki so v Nigru zdaj in bojo tam tudi ostali. Tudi za njih je to neka vrsta država za vetišče kot smo slišali danes, je Niger tranzitna država, hkrati pa je to tudi država, ki ponuja azil, tako da je to tudi namemna država v končni fazi. In to velja za več kot 60 tisoč beguncev iz Malije in več kot 100 tisoč beguncev iz Nigerije. Za njih je Niger azilna država. Prav tako pa imamo v Nigru še Eh, druge begunce, mm, potencijalne azilante, ki niso prišli žize v, eh, v Nigro prek Libije, ampak preko drugih poti in prosijo v Nigru za azil. Kakšen je cilj UNHCR-ja v tej situaciji? Želimo zagotoviti, da bodo vsi, ki, ki izpolnijo pogoje, da bodo imeli dostop do azila in da najdemo neko, neke trajne rešitve za njihove situacije. Nigra razvija svoj azilantni sistem. Uh, obstaja tudi zakonodaja in tudi nekaj inštitucij, ki se ukvarjajo s tem, zato da, preučuje, da preučujo, ali so osebe upravičene do azila in preučujo tudi uh, dokumente azilantov. Za nekatere osebe pač velja, da bodo uh, um, morali ostati v Nigru, nekatere pa imajo pravice do ponovne namestitve, torej da se jih prisili iz Nigra nekam v druge države te rešitve obstajajo za tiste, ki so bili preseljeni iz Libije. Več kot tisoč oseb je bilo preseljenih iz Libije, pri tem so sodelovali tudi oblasti v Nigru. Iz Tripolis je jih premestili v Niger. 20 oziroma 25 odstotkov teh oseb so tudi mladoletniki brez sledstva. 141 oseb je bilo preseljenih potem iz Nigra v druge države, zato ker je bil to tudi del sporazuma, ki je bil dosežen s Nigrom. Tam okoli 100 beguncev pa smo potem tudi preselili iz Nigra, ne da bi jih eh, predhodno preselili iz Libije v Nigr. Druga točka, ki želimo omeniti, je Agades. To je pa zapravo migracijsko križišče Nastala je zelo problematična situacija v zadnjih eh, mesecih. Več kot 2000 sudancov je zdaj tam, eh, večinoma jih je beguncev in ogromno mladoletnikov brez eh, spremstva in ogromno jih je bilo tudi žrtv trgovine z ljudmi in izkoriščen. Vredno jih bo še več v prihodnih tednih in to je zelo zaskrbljujoče. UNHCR mi je odprl tudi pisarno konec leta 2017 svojega dezu, prav tako pa smo uh, odprli uh, zavetišče za tiste najranljivejše predstavnike te skupine. Pri vsem tem sodelujemo tudi z vsemi nacionalnimi, regionalnimi, lokalnimi eh, pristojnimi organi in s civilno družbo in z uh, organizacijo za migracije. Štiri izzive bi želela omeniti na koncu. In tu govorim samo o, o migracijah, ne govorim o malijskih ali pa nigerijskih begoncih. Uh, Sudanska skupina ima veliko informacij v zvezi s tem, kdo te osebe so. Potem kot drugo, kot je bilo danes že rečeno, velja, da v Agadezu in pa tudi drugot lokalno prebivalstvo nekako ima občutek, da jim grejo ti begunci njim na škodo namenja več sredstev kot pa lokalnemu prebivalstvu, tudi za preusmeritev gospodarstva. Potem tretji izziv um, osebe iz Libije, več kot 8 tisoč jih je že, ta skupina tudi destabilizira situacijo v Akadezu, tudi zato, ker potrebujemo skupaj z nigerskimi organi poskušamo zagotoviti to, da bi um, spoštovali načelo nevračanja in da nikogo ne vračamo v regije, ki za njih niso varne. Najlepša hvala in pripravljen sem govoriti na vprašanje. Okay, hvala lepa. Tako za konec pa bomo prisluhnili še dvema nevladnima organizacijama, ki delujeta v tej regiji. Veliko je še lokalnih nevladnih organizacij, ki delujejo tam, ampak eh, sedaj bi dal besedo direktorju urada Rdečega križa v Evropski uniji. Gospod Havo, izvolite. Ja, obstajajo prednosti tega, da sem zadnji, ki bo spregovoril. Slišali smo že veliko težave so z delom v Nigru. No, no kolegi. Kot vedo naši kolegi iz Nigra, je Rdeči križ zares močno prisoten v tej državi devet nacionalnih združenj rdečega. Hrana, zdravstvena oskrba in a, a, ponovno spostavitev družinskih vezi med a, begunci. Nekateri izmed teh akterijev so tam že dolgo časa in uh, zagotavljajo različne storitve za begunce. Uh, za begunce, zdravstveno skrb, socialna zaščita, izobraževanje na področju prve pomoči in pa nudenje prve pomoči in pa lokalne pomoči. V zadnjih letih in izvajamo zato tudi teste na HIV in pa na druge spolno prenosljive bolezni. To so vse storitve, ki jih skupaj ponujata Danski in Pršancovski rdeči križ. Potem pa imamo tudi pilotne programe eh, na področju zdravstva, kar nekaj operacij so izvedli in tako naprej. Um, ne delujemo pa povsem izolirano in na ta način želimo naprej govoriti na morebitno vprašanje članov tega odbora. Podpisali smo tudi pismo o sodelovanju z države, mi pa na njih eh, vse zahteve, kar zadeva vračanje. In isto velja za eh, komisarjem za eh, begunce iz Združenih narodov. Tudi z njimi sodelujemo zato, da se ponovno stkejo družinske vezi med migranti, ki so v igri in tistimi, ki so operaterji oziroma organizacije se morajo prilagoditi na lokalno delovanje, morajo, moramo imeti uh, mobilne centre, uh, pogosto migranti ne želijo fiksne centre, zato smo vzpostavili mobilne centre, um, tako govoriti o tem odboru. Prvo kot prvo. Evropsko ukrepanje v tej regiji financirate številne akterje in pa programe. Vse to Zlasti mi kot Rdeč križ želimo se osredotočiti na, da pač ugotavljamo, da je veliko manj migrantov, ki se preko Nigra podaja v Libijo in potem kasneje v Evropo. Tako da izvajanje ta, tega zakona iz leta 2015 je zares eh, prispevalo k upadu migracijskih tokov a, eh, preko Nigra v Libijo in Evropo. kot humanitarna organizacija želimo jasno povedati tudi to, da je izvajanje te zakonodaje, kljub temu, da je pač imelo pozitivne učinke na šome številke imigrantov, znižali smo število nezakonitih priseljencev v Gadezu, ampak to ima neke posledice, humanitarne posledice, na katere želimo opozoriti. E, klima je vedno bolj represivna zaradi česar je tudi več policijskega nasilja v odnosu do migrantov. In to na celi uh, poti priseljevanja. In to vemo, zato ker se pač pogovarjamo z migranti. Redno nam poročajo o verbalnem nasilju, o fizičnem nasilju, uh, ponižujejo jih in uh, izvajajo tudi druge oblike nasilja. Potem kot drugo, v Agadezu se na migrante tako gleda kot na uh, nezakonite migrante, zaradi česar se jih nekako potiska. Uh, v marginalnost uh, eh, družavnega življenja, socialnega življenja in tako naprej. Nimajo več dostopa do zdravstvene oskrbe, nimajo več eh, dostopa do hrane, zato ker niti na trg več ne morejo iti kupiti nekaj, zato ker jih je strah, da jih bo policija, policija aretirala. Problem je torej, da so uh, begunci uh, vedno bolj marginalizirani. Ko v getih ugotavljamo, da je sicer migrantov vedno manj, ampak ko jih uh, opazimo v getu, tudi če so bolni, ne želijo iti v. Uh, zdravstveni center. Samo takrat, ko je situacija zares zelo, zelo resna, se končno, lahko, se končno strinjajo, da jih odpeljemo k zdravniku. Življenje imigrantov je danes veliko bolj tvegano kot v preteklosti, veliko več tveganje. Tisti tihotapci, ki se še vedno drznejo ukvarjati s tem, zahtevajo več denomar, za življenje imigranta. Tudi v puščavi jih znajo pustiti, za to, da bi se izognili eh, pregonu, policijskemu pregonu. Ta nov zakon je pripeljal tudi do situacije, ki je veliko slabša za imigrante. Veliko bolj ranljivi so. In... Gospoda Koster je gospoda Štetino, gospod Juroko, še kdo želi spregovoriti, gospa Lambert, Spinelli. Vsi želite spregovoriti v redu. Se vam najprej opravičujem, ker ste tako potrpežljivo čakali, ampak prosim, da ste čim krajši, zato ker bi rad dal besedo še poslancem. Torej, naši kolegi iz Nigra so prišli oddaleč, da bodo lahko odgovarjali na ta vprašanja. Torej, hitro komisija, izvolite, potem pa poslanci. Poslancem iz odbora Libe in drugim. Mislim, da je najboljša in najbolj aktualna informacije o tem, kakšna je trenutna situacija pri našem pristopu do migracij. Tista, ki je zapisana v, eh, v tem dokumentu, tudi piše, da je naš pristop do migracij celosten. In sicer, kar se tiče osrednje, srednje, osrednje poti preko sredozemlja v različnih državah. Sodelujemo z UNHCR. V Libiji pa želimo prejemne centre, tako da bodo v skladu z mednarodnimi standardi. Seveda se bomo zauzemali za to, da se spoštujejo človekove pravice v Libiji. Mislim, da smo v Libiji res izboljšali situacijo, to je jasno iz statistike, glede tega, koliko ljudi smo varno vrnili iz selitev in pa koliko so države članice preselile ljudi neposredno iz Nigra spregovorila pa bi še o ukrepih v prihodnosti, ki jih načrtujemo za Libijo in Niger. V Libiji bomo nadaljevali z sistemom preselitev. Države članice morajo tukaj omogočiti več zmogljivosti v tem nujnem tranzitnem mehanizmu in ponuditi več mest za preselitev. Kar se tiče finančnih sredstev Evropske unije in kolektivnega političnega angažmaja Evropske unije, Afriške unije in Združenih narodov, UNHCR je začel z delom na tej tranzitni, eh, tranzitnem centru v Tripoliju. Mi bomo to še naprej podpirali z finančnega vidika. Poleg tega bomo podpirali tudi razvoj tranzitnih eh, in sprejemnih centrov v skladu z mednarodnimi. Najlepša hvala za vse te informacije, ki ste jih podali o parlamentarni mreži za migrante. Povedali ste tudi več o zagotoviti želimo več priložnosti za zaposlovanje. Skoraj 20 tisoč delovnih mest spodbujamo tudi ukrepe, za stabilizacijo regije. Prepričiti želimo nasilje in ekstremizem v tej regiji. Že več kot 500 mladih smo na tak način usposobili v poklicnih usposabljanjih. To je torej jasen ukrep, eh, ki smo ga tukaj uspodbudili in na tak način želimo podpreti gospodarstvo in celotno državo na terenu. Ne bom govorila o skrbniškem skladu, namreč to so omenjali že drugi in vem, da nimam veliko časa na voljo. Se mi pa zdi zelo pomembno, da tukaj povem še naslednje. Niger je prevzel pomembno vlogo tukaj, namreč želi okrepiti sodelovanje z sosednjimi državami, še posebej na področju varnosti in migracij za podporo Evropske unije lahko sedaj Niger res eh, zniža število migrantov, ki prečkajo državo, poleg tega pa lahko okrepi tudi zaščito migrantov in beguncev. Prosili ste mi, da, da spregovorim na kratko in drugi eh, naši partnerji so že povedali veliko svojega v predstavitvah, tako da bom tukaj zaključila. Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste bili tako kratki in jedrnati. Ja, seveda tudi vaši kolegi iz DG Eko pomagajo na tem področju, tako da se vam zahvaljujem. Najprej pa gospod Koster, izvolite, eh, nekaj minut imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani strokovnjaki, spoštovani kolegi, spoštovani poslanci parlamenta v Nigru. Danes smo prisluhnili vašim informacijam, raziskavam, statistikam, zahvaljujem se vam za to predstavitev. Nasplošno gledano slišimo pozitivne stvari, Evropska unija in njene države članice so postale zainteresirane za to regijo. Vseeno pa imam nekaj pomislekov glede tega, glede tega ali bomo dosegli trajnostne rešitve. Včasih se mi zdi, da namesto, da bi podpirali afriške države, da bi te našle primerne rešitve, v bistvu Evropska unija samo širi zunanje zidove trdnjave Evrope, da bi te migrante potisnili ven. Zadnji obisk evropskih poslancev in evropskih politikov v Afriko je motiviralo predvsem to, da se bojimo migracij iz afriških držav. Želeli smo iskati tako imenovane rešitve za to, da bi preprečili Afričanom, da pridejo sem. Rezultati teh, ses, teh sestankov ponavadi niso dobri, so prav katastrofalni, kar se tiče uh, razvojnih politik. Potem eh, je samo še več ljudi, še več migrantov, ki umrejo v sredi poščave, kot je govoril prej kolega. Gospodarska stabilnost v podsaharski Afriki je, oziroma nestabilnost je neposrednji, neposrednja posledica kolonializma in izkoriščanja. Podvrgli smo si afriške naravne vire in tudi ljudi, zato da smo lahko dosegli blaginjo v Evropi danes. In eh, današnje postopanje ni nič boljše. Naše poseganje v Niger in druge države v tej regiji so predvsem naša pobuda za to, da bi na nek način s to rešitvijo zaščitili Evropo. Varnostna politika Evropske unije pa vseeno preprečuje prosto gibanje ljudi iz te regije. Morda bo kolega iz Nigra lahko povedal več o tem vprašanju. Vsekakor to prispeva k vse večji nestabilnosti v regiji. Nismo namreč razrešili izvornih razlogov za eh, revščino in eh, ekstremizem. Seveda lahko podpremo oborožene sile v tej državi, ampak istočasno moramo pripraviti tudi več priložnosti za mlade v podsaharski Afriki. Afričane moramo sprejeti kot naše sosede in partnerje in pozabiti moramo na stoletja eh, rasizma. In za nekaj minut namreč eh, naši poslanci, eh, naši kolegi bi radi odgovorili. Gospa Juroka, izvolite. Pred menoj. Pozdravila bi to situacijo preučitve situacije na terenu. Namreč šokantno se mi zdi, da migranti prispejo v takšne okoliščine, v takšne pogoje. tisti, ki morajo potem skrbeti in analizirajo vse, kar je povezano z priseljevanjem. Ampak zanima me, kaj to točno pomeni in to, kako to deluje v praksi. Pravite, da je vaša država stabilna in da je ljudje ne želijo zapustiti. Čestitala bi vam za ta dosežek in eh, za vaše trdo delo. Odlično je, da pomagate ne samo. Govorili ste o katastrofalnih eh, rezultatih kljub eh, evropski in mednarodni pomoči prihaja do napetosti med migranti in lokalnim prebivalstvom. Sama sem antropologinja in eh, v evropskih taborih mislim, da je to potrebno spremeniti. Pogovarjala sem se z veliko mladimi in eh, prisluhnila sem jim, kako so preživeli več let na poti v Evropo. Vsi govorijo o Eh, sektorju podpore za te migrante, o sektorju tega pa me zanima, kako lahko pri vas pomagate tem migrantom, ki prispevajo. Bom še enkrat ponovila vprašanje. Torej, zanima me več o tej zakonodaji iz leta 2010, ki je kriminalizirala vse, kar je povezano z migracijami. Najlepša hvala, gospa Spinelli, izvolite, dve minuti imate. Če želimo doseči ta cilj, mislim, da mora Evropa uresničiti svoje obljube. Kot naprimer to. In potem je bil ta dogovor z Nigrom zamrzne, kaj temi smo samo 30 primerov predstavitev za državo. Gospa Zemena Ravlih, kaj vi mislite o tem? Kakšna bila pravna podlaga za te deportacije? mislim, da vojaška pomoč področja države, kot smo slišali, se tukaj pojavljajo številni problemi in mislite o vsem tem. Hvala. Hvala, gospa Sargentini. Gospa Lamperc, še prej. Kolegi, prosim po minuto, če se le da, ker eh, želimo dati našim gostom še priložnost, da odgovorijo, kaj ti kot veste. Um, torej, nam počasi zmanjkuje časa. Right, Potem imamo še predstavitev v pol šestih. Imam nekaj vprašanj za poslance. Zelo vesela sem, da ste prišli za imigrante in pa na drugi strani tem, kaj dela parlament eh, za boljše sodelovanje. Govorili ste o socialni koheziji, naprimer. Pogosto vidimo, da se najprej začenja policijsko nasilje napram enemu delu skupnosti, potem pa se stvari še razširijo, razpod predsednik. Ni za dosti časa.